In dokumenti z dne 11. februarja so bili razdeljeni. So kakšne pripombe, če ne, je zapisnik potrjen. Ninejše informuje, že. Rad bi vas tudi obvestil, da po pisni izjavi 54 glede oziroma ki sta jo vložili Elizabet Lin in gospa Sidonija Jedrževska. 24. februarja je večina poslancev v tem parlamentu podprla to izjavo, zato bomo v skladu s četrtim odstavkom člena 123 poslovnika posredovali to izjavo vsem naslovnikom skupaj s podpisniki. In sicer Naj bi to besedilo bilo sprejeto na zasedanju 25. februarja 2010. Uh, Izvolite. Mikrofon, prosim. Mislim, da je zelo dobra novica da nam je uspelo zbrati dovolj podpisov, zato se zahvaljujem vsem, ki ste to izjavo podpisali. Uh, well, madam, like Spoštovana kolegica, naj povem, da sam nisem imel priložnosti, da bi podpisal ta dokument, sem pa pripravljen to storiti takoj. Mnie, dziesiąt... Pristojni organi iz Francije so nas obvestili, da od 10. februarja 2010 gospoda Mišela Barnjeja nadomešča gospa